za omejitev dostopa rumunskim in bolgarskim delovcem na trg delovne sile. Gospod komisar, hvala lepa. Tako lahko zaključimo to točko in nadaljujemo z naslednjo točko. Tu gre za izjavo komisije o proizvodih iz kloniranih živali v prehranjevalni verigi komisar Dali ima besedo. Gospod predsedoči, poslanke, poslanci, vesel sem, da ste mi dali priložnost, da spregovorim o stanju, eh, o mnenju komisije, kar se tiče proizvodov iz kloniranih živali v prehranjevalni verigi. Najprej naj izpostavim, da ni dokazov, da bi prihajalo do pomisleku, kar se varnosti tiče, eh, iz proizvodov izkloniranih živali. Seveda pa obstajajo vprašanja dobrega počutja živali, ki jih je potrebno upoštevati. Ti pomisliki pa se bodo zmanjševali, ko se bo tehnika izboljševala. Seveda obstaja tudi etični vidik ki pa je izven okvirja, zakonodajnega okvirja EU. Potrošniki morajo poznati proizvodne procese in vplive na trgovino, če bomo ukrepali na tem področju. Najpomembnejše vprašanje za komisijo je, da oceni potrebo, izvedljivost in sorazmernost možnih ukrepov, kar se tehnik kloniranja in kloniranih živali in proizvodov tiče. Seveda se v polni meri zavedam stališča parlamenta, kar se uporabe tehnologij kloniranja za živila tiče v Evropi. Poslanci bi radi videli prepoved tega, da bi to razširili tudi na potomce kloniranih živali. Stališče komisije pa je, da živila brez predhodne odobritve tudi od potomcev kloniranih živali ne smejo biti dana na trg. In to je zajeto v uredbi o novih živilih. Zelo malo verjetno pa je, da bi tudi potomce uporabljali neposredno za živila. Razmere pa so drugačne za potomce kloniranih živali. Teh ne moremo razlikovati od konvencionalnih živali. Tudi ta vidik moramo upoštevati pri naših ukrepih, ki jih bomo predlagali. Kar se trenutnega stališča tiče, komisija priznava, da je uredba o novih živilih nekaj, kar ni ustrezni pravni okvir za vsa vprašanja, ki so povezana s kloniranjem. Čeprav posebno proizvodnja in trženje proizvodov druga kot živila, tukaj gre za embrije, naprimer, to ne more biti zajeto v uredbi o novih živilih, ki se izključno ukvarja s predodobritvijo za trg živil. Kot veste, pripravljamo poročilo, ki bo zajemalo vse vidike uporabe kloniranih živali za živila. To bomo izdali novembra. To bo tudi koristna podlaga za nadaljne razprave med institucijami veselim se nadaljne razprave tako s parlamentom kot svetom. Cilj pa mora biti ta, da dosežemo dober dogovor. Hvala, gospod komisar. Sedaj prehajamo na govorce poslanskih skupin. Za poslansko skupino Evropske ljudske stranke, gospa Ajuzo, za tri minute. Eh, hvala, gospod komisar. E, tu gre za uporabo proizvodov izklonjenih živali v prehranjevalni verigi. E, mislim, da se strinjamo, tako parlament kot tudi komisija, da uredba o novih živilih ni bila primerno mesto za obravnavanje te teme, zato je bilo to tudi izuzeto iz področja uporabe te uredbe. E, klonirane živali, saj znanstveni odbori pravijo tako, Eh, isto izpolnjujejo vse pogoje za vključitev v prehranevalno verigo. Vendar pa obstaja en problem. Nemogoče je razlikovati med mesom, ki izhaja iz klonirane živali in mesom, ki ne izhaja iz klonirane živali. Eh, to je pomembno, da potrošnik ve, da je to mogoče eh, zasledovati da potrošnik ve, odkot prihaja meso, ali prihaja iz klonirane živali ali neklonirane živali. In iz etičnih in drugih razlogov se bo morda odpovedal uživanju mesa iz te živali. Kloniranje in klonirane živali so um, prepovedane to pomeni, da našim proizvajalcem prepovedujemo uporabo nove tehnike, vendar pa je to dobra tehnika za reprodukcijo živali. In to je lahko tudi zelo koristno. Zato, ker se žival klonira V tem primeru, če gre za neko lepo, dobro žival, naprimer v Španiji so to biki, tam se klonirajo najboljši, najlepši biki. Vendar pa naši kmetovalci, živinorejci te tehnike ne smejo uporabljati, eh, kar pomeni, da so um, konkurenčno zapostavljeni. Eh, to pomeni, da pa eh, bi morali seveda prepovedati tudi meso kloniranih živali, ki prihaja od drugot, vendar pa tega ne storimo. Eh, in to vodi v absurdno situacijo. To pomeni, naši živinorejci ne morejo uporabiti te nove tehnike, s katero bi lahko postali konkurenčni. In hkrati pa imamo z etiketo ali brez eh, etikete na mizi meso, ki prihaja iz drugih držav in ne iz držav EU. To je tisti problem, ki Eh, ki me skrbi in zato potrebujemo neko razlago, zakaj delamo na ta način, eh, zakaj prepovedujemo našim živinorejcem uporabo te tehnike. In kot že rečeno, eh, pa uvažamo meso kloniranih živali iz tretjih držav, zato ker tega ne moremo prepovedati. Hvala za skupino socialistov in demokratov, gospod Kopol. Dobrigad, senjor, Eh, hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. Prisrčna hvala za informacijo, ki ste nam jo posredovali. Eh, vsi z bio. Kar, vse, kar zadeva biotehnologijo, lahko prispeva k reakcijam, eh, ki so zelo občutljive in to velja tudi za klonirane živali. Potrebujemo informirano razpravo, Eh, potrebujemo analizo, ki bo stvarno utemeljena na dejstvih, argumentih. Tu gre za klonirane živali, za človekovo prehrano. Imamo ustrezno ureditev, uredbo o novih živilih, ki je bila sprejeta tukaj v tem parlamentu. Eh, to poletje eh, je prišlo do primerov v Združenem kraljestvu in to je znova sprožilo razprave In to kaže na to, da obstaja diskrepanca med eh, evropsko zakonodajo in nacionalno uporabo. Eh, tu gre sicer v prvi vrsti za govedo in prašiče. Obstajajo določena opažanja pri razvoju klonov, kjer je potrebno najprej počakati. Skupina za bioetiko še ni izdala svojega soglasja za kloniranje živali za človekovo prehrano mi eh, moramo sedaj opazovati, kaj se bo zgodilo. Vprašanje je, ali obstajajo razlike med, klon, med mlekom kloniranih živali in um, konvencionalnim mlekom. Do sedaj eh, tega ni bilo mogoče ugotoviti. Seveda nimamo na voljo um, številnih študij, prav tako nimamo še dolgoročnih študij o celotnem eh, življenju kloniranih živali in njihovih potomcev. Uh, In zato je tudi potrebno nadaljevati s to razpravo, ki bo znanstveno utemeljena, zato da lahko izpolnemo pričakovanja eh, državljanov, eh, ne da bi eh, hkrati ravnali neodgovorno in da ne bi zatrli vseh znanstvenih spoznanj v samem začetku. Potrebujemo torej ustrezno zakonodajo. Hvala. Hvala, gospod Kopules. Zdaj pa gospod Lajen za Alde. Uh, uh, Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisar, kolegi. Mislim, da je pomembno, kot so kolegi že dejali in kot je dejal komisar, da nimamo tveganja za človeško zdravje, za proizvode iz potomcev kloniranih živali. In podarjam, potomci kloniranih živali, raje kot vprašanje kloniranih živali samih. To sta dve ločeni vprašanje. Danes in že včeraj sem o tem govoril, želim izpostaviti stališče kmetov na Irskem. Zelo dolgo tradicijo imamo in zelo smo dinamični in skušamo izkoristiti, izkoristiti najboljše genetske tehnologije. Pokazalo pa se je v ZDA, da ko so pripravljali študijo o proizvodih iz kloniranih živali in spraševali potrošnike, pravzaprav niso razumeli, ker ni šlo za klonirano žival in je šlo, ker je šlo za potomce. In sedaj imamo potem 19 potomcev od tega kloniranega bika. Potem so začeli razmišljati, da bi začeli prodajati mleko teh živali. Odkrili pa so težavo. pri interpretaciji zakonodaje obstaja težava. Proizvodi kloniranih živali niso dovoljeni, prav tako pa niso dovoljeni proizvodi potomcev kloniranih živali. In to pomeni, da so te živali nič vredne. Razen seveda, če se preselite v drugo državo in uporabite zakonodajo te države, ki ni tako omejena in potem so te proizvode prodajali nazaj v ZDA. In to je to, premalo doslednosti je med državami članicami. To pa je v interesu tako potrošnikov kot tudi kmetov, da bomo bolj gotovi pri tem vprašanju. Stališče parlamenta pa je tako, kot je, in govorimo, da so tudi proizvodi in mleko potomcev kloniranih živali nekaj, kar bi morali prepovedati, vzeti trga. To je po mojem napak. Mislim, da moramo sprejeti znanstvene dokaze, da ni razlik med temi živalmi in običajnimi živalmi. In da bi potomce morali obrenavati kot običajne. In upam, da bomo v naslednjih mesecih lahko dosegli kompromis in uvedli večjo gotovost tako za kmete kot za potrošnike. Ti si to želijo. Hvala lepa. Eh, zdaj za skupino eh, zelenih, eh, gospod Stajs. Hvala, predsedujoči, dragi kolegi. To je tema, o kateri ste podali zanimivo razlago, vendar pa me je presenetilo, da niste nič govorili o dogodkih tega poletja kaj ti to je v bistvu razlog za to debato, to, kar se je zgodilo na škotskem, eh, ko so bili rojeni biki in krave iz zarodkov, eh, ki so prišli iz druženih držav. In eh, dokazano je bilo, da je vsaj ena izmed živali prišla v prehranjevalno verigo. Eh, In tudi v Belgiji naj bi se to zgodilo, potem niste nič povedali, pa bi me zanimal vaš komentar v zvezi s tem, kajti to je izjemno pomembno vprašanje. Sami ste rekli, da je del problematike to, da ima potrošnik vsekakor pravico vedeti, odkot prihaja njegova hrana. Moji voljivci tega niso vedeli. Vi eh, niste vedeli, eh, da so bili te biki rojeni iz zarodkov na škotskem. Eh, ki so izhajali iz eh, klonirane živali. Zanimal bi me vaš komentar v zvezi s tem. Eh, veste, da je ta debata potekala tudi v okviru posredovanja in sicer, ko je šlo za uredbo o novih živilih, je bil Lyotard poročevalec in bili so konflikti z svetom. In upam, da boste dojeli, da eh, mora biti ta spravni postopek končan do konca tega leta. Do takrat ni več veliko časa. Stališča, ki bo zavzela komisija v tej zadevi, bodo odločilnega pomena, ali bomo dosegli dober rezultat ali ne. Že v julijski debati ste najavili, da boste predložili poročilo, citiram v angleščini, torej do novembra 2010. Sami ste rekli sedaj mm, enkrat v novembru. E, to je natančno e, konec tega postopka. E, upam, gospod komisar, da boste svoje delo sedaj opravljali nekoliko hitreje, če želite določiti politiko, zauzeti ustrezno stališče, da bi se lahko v povezavi s svetom nekaj zgodilo. In potem je tu še stališče parlamenta glede moratorija. Eh, drugi eh, kolegi lobirajo tukaj pri nas eh, in pravijo, ja, moratorije pa sla, potem bomo spet priča trgovinski vojni, to je podobno tisti vojni glede banan, ki smo jo že imeli, ali lahko še to komentirate. Potem so nekateri kolegi, ki pravijo, da to ni problem narodnega zdravja, ampak. Potem je tu še EFSA in njihovo stališče, eh, ki pravijo, da ni nobenega razloga za eh, probleme, ampak eh, da znanstvenih dokazov, da to ni škodljivo, pravzaprav še ni prav veliko. In želim, da bi se nekoliko bolj jasneje izrazili. Hvala. In za ECR, gospod Vojčehovski. Dziękuję, panie przewodniczący. Już dzisiaj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razprava, ki teče danes zvečer, jasno kaže, da bo razprava o pravnem okvirju zadev, ki urejajo klonirane živali, zelo težavna. Kar se tiče prehranevalne verige in kloniranih živali, pa se zdi, da nekoliko prehitevamo. Zelo nevarno je to, nimamo znanstvenih podatkov, ki bi bili ustrezni. Imamo pa določene zamisli, ne moremo si pa si predstavljati posledic, daljnosežnih posledic tehnologije v novih živilih. Ne vemo, kako bo to vplivalo na bioraznolikost, na človeško zdravje in na dobro počutje živali. Kajti vemo, da klonirane živali niso zdrave, trpijo. Torej moramo resnično biti previdni, ne vemo dovolj, da bi lahko toliko tvegali. Mislim, da moramo imeti prepoved kloniranih živali v prehranevalni verigi. Hvala lepa, gospod Pečehovski. Sedaj pa guje NGL, dve minuti in pol, gospa Liotar. Dank u wel. Um, in mei al. Hvala. Maja, sem že glasno izrazila svoje pomisleke glede mesa kloniranih živali v prehranjevalni verigi. Komisija je to takrat bagatelizirala, moram reči. 7. julija je parlament eh, in mi smo tu za evropske državljane. Takrat je torej eh, parlament z veliko večino podprl prepoved eh, mesa kloniranih živali. In eh, ni tako, da potrošnik eh, to lahko enostavno prepozna, ali je to na njegovem krožniku. To je prišlo v prehnevalno verigo, komisar ni povedal nič o tem, kako naj bi to preprečili. Saj sama nisem slišala nič o tem. In sedaj moramo eh, čakati nekje do novembra. Dovolj mi je že tega čakanja, gospod komisar, in imam tudi vprašanje za vas. Ehm, ne dovolite, da na vas pritiska komisar de Grucht, ki je rekel, da bo eh, prišlo do trgovinske vojne za ZDA, Brazilijo in Argentino, če bi prišlo do prepoveda. Ljubša mi je trgovinska vojna kot pa vojna, eh, kjer teče kri. Kloniranje je neetično, neprijazno do živali. Kloniranje prispeva k temu, eh, da se rojevajo mrtve živali, Eh, ali pa da jih morajo takoj zaklati zaradi tega, ker so iznakažene. Imamo zelo nejasno zakonodajo in eh, ta eh, praksa se bo, kot je videti, uveljavlja tudi v Evropski uniji. Zahtevali smo moratori za klonirane produkte in komisarja de Guhta sem želela še pozvati, Eh, da eh, te stvari zaustavi eh, in da mu ne bi bilo samo do tega, da podpira biotehnologijo. Komisar mora skrbeti tudi za državljane Evropske unije in ne potrebuje navodil strani vlad in instanc, Eh, ki niso v Evropski uniji. Dejansko je prišlo tako daleč, da je eh, Evropa iz strahu eh, pred grožnjami STO-ja zanemarila interese naših državljanov in da je pustila, da na njo vplivajo. Dejansko se je treba bati za Evropsko unijo. Hvala. Sedaj pa za e FD. Gospod predsedujoči, govoril bom minuto. Smo v zelo podobnih razmerah, kot je bilo glede GSO pridelkov. Znanstveni podatki so bili vedno tudi takrat uspešni, vendar pa v obeh primerjih imamo sedaj subjektivno čustveno ozadje, ki ga pa ne moremo zakonodajno urejati. Kar se GSO pridelkov tiče, sedaj komisija dovoljuje, da države članice sprejmajo odločitve. In to je tam, kjer bi odločitve morale biti sprejete. To se je zgodilo po letih in letih položaja pad med različnimi institucijami v Evropi. Sedanja evropska zakonodaja je zmedena, kar se trgovinske uporabe potomcev kloniranih živali tiče in parlament bo to še bolj zmedel. Še več evropske zakonodaje pravi postopek bi bil, da bi državam članicam z različnimi kulturami dovoljevali, da se same odločajo ali bodo dovolile komercialno uporabo teh proizvodov. Tiste, ki se za to ne bi odločile, bi morale imeti svobodo, da označujejo uvožene proizvode brez omešavanja EU. To bi pomenilo več, več priložnosti za njihove kmete. Kritos, tiene la palabra por dos minutos za dve minuti, gospod Doc. Um, Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Pozdravljam vašo izjavo o tem vprašanju. Kot je George Lyons dejal, imamo kar nekaj vprašanj v Združenem kraljestvu nedavno, kar se trženja potomcev kloniranih živali tiče. Nimamo pa doslednega sporočila smernic komisije in agencije Združenega kraljestva za varno živil. To povzroča zmedo. To ni krivda komisije, to moram reči. Vendar pa je to težko za proizvajalce in to seveda vpliva tudi na zaupanje in varnost hrane. Agencija Združenega kraljestva za varno živil meni, da so potomci kloniranih živali nova živila. Druge države po EU pa menijo drugače. In to je nelogično in nevzdržno. Veseli pa me, da so potekale razprave o tem med komisijo in Agencijo za varnost eh, hrane, da bi dosegli jasnost tako za proizvajalce, kot tudi potrošnike. Kaj so nova živila v kontekstu kloniranih živali in potomcev kloniranih živali, to moramo razjasniti. Z enotnim pristopom pri tem vprašanju po vsej Evropi in še dlje kar se tretjih držav tiče in uvoza, bi bilo to dobro doseči. Proti slovni argumenti, ki jih slišimo v Združenem kraljestvu, to se mora nehati. Kot vemo, je varnost živil ključnega pomena. Pozdravljam poskus komisije, da bi zaupanje in varnost živil skušali ohraniti. Hvala lepa. Gracias, Hvala, gospa Toc. Sedaj prehajamo še na druge govornike. Za tri minute dajem besedo gospodu Šnelhartu. Hvala, predsedojoči, spoštovani gospod komisar. Eh, pred eh, poletjem smo eh, sklenili, da vprašanja kloniranega mesa ne obravnavamo v uredbi o novih živilih, ampak da pozovemo komisijo, da spreme novo uredbo. Zato pozdravljam eh, to dejstvo, da nam je komisar že danes podal predloge, v katero smer bodo stvari eh, šle. Zato smatram današnjo razpravo za eh, osnovo za ureditev, ki jo bo komisija predložila novembra in zato je tudi zelo pomembno, da danes razpravljamo o tem. Eh, in mi vemo, in to je bilo danes že večkrat rečeno, da se mudi časa, ni več prav dolgo. Eh, v eh, ZDA je 150 glav govedi, kloniranih govedi za raziskovalne namene, ne vemo pravzaprav, kaj vse se je dogajalo, to ni pa vsem dokazano. Želim pa še enkrat spomniti na to, zakaj smo takrat zahtevali to posebno ureditev in smo enkrat rekli, ni popolnoma jasno, ali je klonirano, klonirano meso dejansko neoporečno in to je povezano z dejstvom, da so se do sedaj opravljale samo primerjave med mesom kloniranih in neklovirnih živali. E, dokončnega dokaza še ni, to bi morali dejansko še enkrat preveriti. E, omenjen pa je bil tudi drugi aspekt in sicer varstvo živali in etika. In gospod komisar, ni točno da e, v tem vprašanju nimamo nikakšnih pravic. Lizbonska pogodba vključuje tudi varstvo živali, lahko se sklicujemo na to če eh, tu vidimo stalno nevarnost za živali, eh, da se izrečemo za prepoved. To mora biti seveda eh, pojasneno, to mora biti ustrezno dokazano, to se mi že zdi potrebno. Če pa imamo neko ureditev in um, danes smo rekli, tega ni mogoče dokazati, gospe in gospodje, pojdite v supermarket in pogledajte, kako je govejo meso označeno. Tudi tam ne morete dokazati to, kar je zapisano na etiketi. Skratka, to lahko zapišemo na to, da je meso klonirano in potem imamo nekakšen registr pri živalih na osnovi katerega je mogoče zasledovati, odkot eh, meso prihaja, ne da je to nekje označeno. Skratka, pri roki imamo dokazilo, eh, ali meso izhaja iz kloniranih živali ali nekloniranih živali. In eh, pra, pri nas imamo rek, ki pravi, človek lahko izgine žival, pa ne, ker je vse posod nekje registrirana. Skratka, mi bi to eh, morali dovoliti, eh, če imamo ustrezna dokazila, vendar pa je potrebna zelo stroga sledljivost, zelo natančna označenost v dobro potrošnika. Hvala. Hvala, gospod Šnelhard. Sedaj pa dajem besedo za dve minuti gospe McEwen. Hvala lepa, komisar Dali bi lahko pojasnili natančno, kaj boste izdali novembra. Govorite o poročilu, slišimo pa, da obstaja pravna vrzel, ko so kmetje v nemogočem položaju, zato ker ni jasnosti, kakšno zakonodajo pravzaprav imamo in kaj ta zakonodaja pomeni. Torej, potrebujemo več kot razprave novembra in če boste sedaj podali nove predloge, bi lahko trajalo tudi leto in pol, preden bomo sprejeli novo zakonodajo. Torej, preden bomo imeli novo zakonodajo, bomo dosegli jasnost, bi priporočila, da bi imeli moratori na proizvode iz kloniranih živali. In ponovim to, kar je dejal gospod Šnerhard pravkar. Pravite, da ne moremo v zakonodaju upoštevati etičnih vprašanj. To ni res. V Lizbonski pogodbi je določba, ki pravi, da morajo vse politike EU upoštevati dobro počutje živali. In zdaj omeli ste prebrali poročilo Evropske skupine o etiki, za tiste, ki ne vedo, kaj je to. To je skupina Baroza, ki se ukvarja z etičnimi vprašanji politike EU. To poročilo je jasno zapisano, da obstajajo veliki pomisleki zaradi trpljenja živali pri kloniranju. In pravijo, da bi morali izvesti nadaljne študije o kloniranih živali in njihovih potomcih. Prav tako niste omenili bio raznolikosti. Če imamo veliko živali, ki prihajajo od kloniranih staršev, bi to lahko pomenilo velike težave pri verigi dobave živil in bi prihajalo do premajhnega mešanja genov. To bi pomenilo seveda tudi velike posledice za okolje. In zaključki odbora za etična vprašanja so, da potrebujemo več javne razprave, preden bomo dovolili, da hrana kloniranih živali pride na trg. Komisar, to razpravo potrebujemo in ustaviti moramo to zmedo, ko kmetje ne vedo, kaj morajo storiti in to moramo storiti zdaj, ne pa čez dve, tri leta. Sedaj moramo imeti moratorij, potem pa pravo razpravo in dobro zakonodajo. Hvala, gospa Megaven. Za tri minute dajem besedo gospodu Hauslinku. Ja, komisar. Gospod komisar, spoštovane gospe in gospode, gospod komisar, zelo me je čudilo to, kar ste povedali, eh, da ste delali tako, kot da se ne bi nič zgodilo. Parlament je julija zavzel jasno stališče eh, tudi glede moratorija in zgodilo se ni nič. Prav tako je bil zrečen poziv za oblikovanje zakonske podlage. Tudi tu se ni nič zgodilo. In da ne veste, zakaj gre, je pokazalo eh, vprašanje, ki smo ga postavili in sicer koliko kloniranih živali je v obtoku in tako naprej. In takrat ste rekli, ne vemo, ne moremo nič povedati v zvezi s tem, nimamo pojma. Skratka, vi sploh ne veste, kaj se dogaja, delate pa se, kot da bi lahko še dolgo čakali na vaše poročilo novembra. Mislim, da to ni dovolj, pozvani ste, da ukrepate, do sedaj pa niste nič ukrenili ni eh, točno, kar je povedal gospod Lajn. Eh, parlament se je zelo jasno izrekel tudi za moratori za drugo generacijo. Eh, tudi tega ni mogoče kratko malo negirati. Jasno je potrebno povedati, da je to problem, kajti tudi to kažejo vse študije, ta tehnologija v svoji izvedbi še ni dovolj testirana, nimamo nobenih dolgoročnih raziskav in jasno je, Eh, da pri tem, kar se je do sedaj dogajalo, eh, da eh, so bile tu tudi kršitve direktive glede zaščite živali um, ker je izredno malo živali preživelo. In mi imamo tudi princip preventive v EU. Tega se moramo držati. Toliko časa, dokler obstaja tveganje za zdravje, toliko časa, dokler tehnologija ni uh, zrela, ne smemo s tem eksperimentirati. Imamo uh, zelo jasno odklanjanje javnosti na tem področju. Eh, mi imamo eh, javnost, ki ne čaka na klonirano meso, tudi nimamo kmetov, ki čakajo na to, ampak imamo javnost, ki je zelo kritična in eh, te kritične ozaveščenosti potrošnikov ne smemo ogrožati. Od nas pričakujejo, da zelo skrbno ravnamo s to temo in ne moremo kratko malo reči, to je nova tehnologija, to je napredek, to bomo izkoristili. Ne, tako ne gre, tu moramo biti zelo kritični s temi novimi tehnologijami in eh, nekako eh, imam eh, sum, da. Eh, komisija tu neomejeno verjame v napredek, ampak vprašati se moramo, ali gremo po pravi poti, ali delamo v smislu kmetovalcev in potrošnikov. Sam mislim, da ne. E, zato bi morali e, sedaj najprej resno udejaniti moratori, položiti e, osnutek zakona na mizo, na to čakamo. In rečeno je že bilo, kako malo aktivna je bila komisija, kako malo se je dogajalo, nič se ni zgodilo. In treba je čisto jasno povedati, mi v Evropski uniji smo se izrekli tudi eh, proti uporabi hormonov. Eh, to smo tudi dosledno izvajali in mislim, da to lahko zasledujemo tudi pri drugih slediščih in tu eh, nimamo nikakršne bojazni, da bi se morali soočati za omejitvami v trgovini. Hvala. Sedaj pa gospod Paška, minuta in pol. Ďakujem za slovo, vážený pán komisár. Hvala lepa, gospod predsedujoči gospod komisar. Evropski parlament se je o tem pogovarjal že septembra 2008 in rezultat je bila resolucija, ki je zahtevala popolno prepoved kloniranja živali in tudi prepoved uvoza kloniranih živali. Ta resolucija je temeljila na pomislekih in skrbeh veliko državljanov, kar se tvegajo v zvezi z zdravjem tiče glede kloniranja. Kloniranje prinaša veliko vprašanj, naprimer visoka smrtnost kloniranih živali v prvih letih življenja. Znanstveni podatki kažejo, da samo 6 odstotkov kloniranih zarodkov dejansko proizvede zdravega posameznika zdravo živalo. klonirana žival ima genetsko starost živali, iz katere je bila klonirana. Torej, že od samega začetka je, naprimer, stara sedem let, če je bil eden staršev star sedem let. Torej, ne gre samo za povezavo z dobrim počutjem živali, gre tudi za vprašanje zaupanja potrošnikov. Ameriška administracija trdi, da so proizvodi skloniranih živali prav tako zanesljivi kot proizvodi za običajnih živali. Mislim, da ne bi bilo modro, gospod komisar, odpirati trg z, v komercialne namene za te proizvode in evropsko javnost izpostaviti tveganjem za zdravje, ki jih nosijo ti proizvodi. Hvala lepa. Hvala, gospod Paška. Za eno minuto dajem besedo gospodu Melcerju. Hvala, gospod predsedujoči. Danes eh, je mogoče ugotoviti, eh, da je eh, dajanje kloniranega mesa povezano z negativnim vplivom na človekovo zdravje. Zlasti zato, ker so tudi kloni bolj nagnjeni k različnim boleznim. Eh, poleg tega pa lahko navajamo tudi etične razloge oziroma argumente varstva živali. Neodvisno od tega pa je treba takoj nemudoma zagotoviti, eh, da potrošniki pri nakupu mesa vedo, odkot to meso prihaja kajti potrošnik mora imeti možnost, da se lahko odloči tudi proti takemu proizvodu. Zlasti pa moramo poskrbeti za to, eh, da ljudem ne bomo potikali takih proizvodov. Kot smo pred kratkim izvedeli, so v Veliki Britaniji eh, prišli v prehranevalno verigo, torej na trg eh, proizvodi mesa iz kloniranih živali. To pa prav gotovo ni posamečen primer. Prav gotovo se dogaja, da v Evropski uniji potrošniki jedo to meso, pa ne vedo, da to, to je. Hvala, gospod Mölcer. Sedaj pa gospa Zomer za tri minute. Dank, eh, Hvala, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Sem za zeleno gensko tehniko. Kloniranje pa je nekaj drugega. Eh, tega sploh ni mogoče eh, s tem primerjati. Kloniranje in mučenje živali. Mnogi kolegi so rekli in to sem eh, tudi pred poletjem v razpravi že povedala, da je samo majčken deleč kloniranih živali sposoben preživetja. Eh, mnogo teh živali zelo zgodaj eh, umre, iznakažene so, eh, trpijo, imunski sistem je oslabljen, to pomeni trpljenje, bolečino in to mukotrpno umiranje. Eh, mi se tako zelo zauzemamo za varstvo živali in potem želimo podpirati tako tehniko, ne, tega ne želimo in zato smo tudi julija um, sprejeli odločitev, da uh, ne maramo uh, kloniranega mesa oziroma proizvodov iz teh živali in to dosledno. Uh, Ja, vemo, da so produkti iz kloniranih eh, živali taki, da najbrž eh, niso nevarni za zdravje eh, in verjetno bi bili primerni za človekovo prehrano, vendar pa dejansko ni nikakršnega pomankanja konvencionalnega mesa. Zakaj torej meso klonirani živali? To je nepotrebno, da se gremo to mučenje živali. Eh, in tudi prebivalstvo tega noče. Eh, prebivalstvo ne mara teh proizvodov, mi jih tudi ne potrebujemo, ni nikakršnega argumenta za meso kloniranih živali v Evropski uniji. In zato želimo zelo jasno ureditev eksplicitno za klonirane živali in tudi za njihove potomce. Eh, želim prepoved eh, kloniranja eh, in proizvodov kloniranih živali v Evropski uniji. In mislim, da to lahko veljavimo. In seveda se mora to nanašati tudi na uvoz. Kajti ne želim, da mi podtikajo meso kloniranih živali, zato ker ni označeno tako, kot se je to že zgodilo na Škotskem in ne mislim, eh, da je mogoče zasledovati, slediti eh, vse eh, živali nazaj. Naprimer, pri prašičjem mesu na osnovi te mase ni možno slediti nazaj, ali je dejansko bil v tej vrsti nek klon med predniki. Ja, to je dejansko tudi načelno vprašanje, etično vprašanje, drugi kolegi so rekli, ukvarjati se moramo tudi za etičnimi vprašanji, pristojni smo tudi za etična vprašanja. To je potem še vprašanje zaščite živali, vendar pa je to neko drugo vprašanje. Izkušnja eh, kaže, sama sem to študirala, izkušnja kaže, da vse reproduktivne tehnike, ko eh, delujejo, eh, da se konec konce uporabljajo tudi pri človeku in dejansko se moramo danes vprašati, ali želimo tehniko kloniranja v ne tako daljni pre, prihodnosti, ali to želimo sprejeti tudi pri človeku, sama tega ne želim, tega tudi ne morem. In eh, celo, če Eh, bi v eh, prihodnje eh, lahko nek kloniran organ rešil življenje. Mislim, da tega ne bi želela imeti. In mislim, da to ni neka pretirana horor vizija. Mislim, da bo to možno v ne tako daljeni prihodnosti, če bi dovolili kloniranje. Zato nujno potrebujemo prepoved ne samo kloniranja, ampak tudi kloniranih živali in tudi njihovih potomcev v celotni EU. Nimam strahu pred STO. Mi moramo to uveljaviti in nujno, da ko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 da želite ščititi potrošnike in državljane Evropske unije in tudi McEwen oziroma McSo gospa Sommer. In drugi so omenili vse argumente proti, ki temelijo na zdravju, zaskrbljenosti in tako naprej. Povedali so, da v ZDA obstajajo razne preiskave, radi pa bi videli tudi evropske uh, raziskave, ki ne temeljijo na interesih ameriških lobijev, ki bi jasno pokazali, ali tveganje obstaja ali ne. Pa tudi, če ni tvegani, tvegan, je treba raziskave nadaljevati. Kot rečeno, razumem, da ni argumenta, zakaj naj bi se na evropskem trgu dalo klonirano meso na police. Strinjam se tudi, da so vrzeli v sistemu. Naprimer, pri zelenjavi in sadju vidimo te vrzeli. Zaščititi moramo torej trg tudi proti uvozu. Dobro počutje živali je tudi pomembno in strinjam se s tistimi, ki pravijo, da ne smemo zaključiti raziskav, znanstvenih raziskav, ampak obstaja pa trenutek, ko moramo zaključiti kloniranje. Kaj ti ne bi tudi želel, da mene ali kakšnega drugega poslanca klonirate? To ne sme biti iz etičnih razlogov in zato potrebujemo jasno stališče komisije. Hvala lepa. Sedaj pa za tri minute gospa Grostet.

to so vprašanja o proizvodih iz kloniranih živali v prehranevalni verigi. Vedno se govori o prehranevalni verigi. In danes izhajamo iz tega, kar pravi EFSA. In ta je rekla, da trenutno ni indico, ki bi kazali na to, da bi proizvodi iz kloniranih živali ali njihovih potomci kakorkoli vplivali na okolje oziroma povzročali kakršno koli okoljsko ali zdravstveno škodo drugačno kot jo običajno proizvedene živali. Ampak to pomeni, da moramo biti previdni in da ne smemo biti naklonjeni eni ali drugi strani, dokler ne bomo imeli strokovne, strokovnih zagotovil. Najprej moramo torej razmisliti, ne smemo se takoj odločiti. To gre za zelo kompleksno temo, kjer so potrebne zelo temeljitne presku, um, preiskave. Predvsem tudi, kar se tiče pravil za mednarodno trgovino. Komisar, pravilno ste povedali, da so tveganja za Evropo omejena. Pri nas imamo konvencionalno živinorejo, ki zadošča. Ampak kako pa bo naprimer, če bodo naprimer kmetje uvozili seme iz ZDA naprimer. Tudi tu potrebujemo neka pravila, neke varovalke, torej tudi napram STO, da ne bo prišlo do nelojalne konkurence. Pomagati moramo kmetem, ki so v negotovosti. Rečeno je bilo tudi, da potrošniki pravzaprav ne želijo mesa kloniranih živali. Ampak ne dvomim, da gospod Dali z veliko dobre volje želi najti odgovore na številna vprašanja, ki smo jih danes slišali. Zaupam v to, kar bo povedal. Pričakujem njegovo poročilo. Evropski potrošnik mora vedeti, kaj je in sledljivost je tukaj nujno potrebna, ampak zato potrebujemo stroga, stroge znanstvene analize, zato da se bomo lahko pravilno odločili, kako bomo ravnali v zvezi tudi z uvozom kloniranih živali in njihovih potomcev. Zato pričakujem sporočilo gospoda Dalija, o katerem je govoril. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti gospa Sarbu. Hvala lepa. Pred nedavnim sem izvedela, da proizvodi iz skloniranih živali, da so prišli v Evropsko prehranjevalno verigo. Evropski parlament je večkrat izjavil, da je treba to vrstno hrano prepovedati in to tako zaradi okoljskih razlogov, kot zaradi okolj, razlogov varnosti. Potrebujemo jasno, enotno stališče v zvezi s tem pri pogajanjih tudi o uredbi o novih živilih. Študije kažejo, da obstajajo resna vprašanja, zdravstvena vprašanja pri kloniranih živalih in njihovih potomcih, kar se tiče okolja, bi bil tudi tu vpliv lahko uničujoč. To bi lahko vplivalo na naravno biotsko, biotsko raznolikost in bi lahko tudi povečalo občutljivost živali na epidemije in bi tudi zmanjšalo varnost hrane. Slišali smo tudi že druge argumente, povedali so nam, da ne moremo prepovedati teh živil, razen če bi kršili mednarodna trgovska pravila. Vendar pa je v preteklosti se Evropska unija že odločila prepovedati določene proizvode, če je bilo predvideno, da so nevarni in moramo izvesti vse ukrepe, ki bodo to omogočili. Upoštevati je treba tudi razlog, etične razloge in pa okoljske razloge. Obstajajo resni razlogi proti proizvodom izkloniranih živali, po drugi strani pa ni nekih dokazov za kakršnekoli prednosti to vrstne hrane. Mislim, da mora komisija uh, predstaviti jasno rešitev tega problema in ta rešitev mora upoštevati mnenje tega parlamenta, kajti ta parlament predstavlja evropske državljane. Ne smemo dovoliti eksperimentov na evropskih državljanih, njihovem zdravju ali okolju. Hvala. Hvala lepa, gospa Sarbo. Sedaj pa za tri minute, gospa Delvo. Merci. Monsieur le commissaire, moi je voudrais vous. Hvala lepa, gospod komisar. Rada bi vam povedala, kako sem zgrožena. Vedno pravimo, da želimo ščititi potrošnika, da želimo sledljivost od proizvodnje do krožnika, imamo nadzor proizvodnje, kakovosti, izvora. Vse to zagotavljamo, sedaj pa smo jedli klonirano meso, ne da bi to sploh vedeli. V Belgiji smo jedli celo meso tretje generacije. In to nima več veze z kloniranim mesom. Kako lahko to sploh še, temu sploh še sledimo? Moram reči, da kloniran bœuf bourguignon z kloniranimi korenčki, da tega ne želim na krožniku, pri tem, da sploh nisem mogla odločiti o tem. Vsa, vse ankete Eurobarometra v zvezi s kloniranim mesom vedno znova kažejo, da so državljani proti. To je že prvi argument v zvezi z kloniranimi oziroma s proizvodi sklonerenih živali. Ne moramo vedno reči, da naj potrošnik odgovorno ravna, da naj ve, kaj, naj, kaj je. Uh, po drugi strani pa tega ne omogočamo in potem se pretvarjamo, kot da ne bi vedeli, da je klonirano meso. In kakšni so negativni vplivi prihranjevanja z kloniranim mesom ali za potomci kloniranih živali, tega ne vemo, nič ni dokazano, ker pač ni dolgoročnih študij, ki bi to lahko dokazalo ki bi lahko dokazali, da to ni škodljivo. Tretji argument pa je, to ste tudi sami omenili ob začetku vašega govora, uh, da gre tudi za zaščito živali. Čeprav pravite, da to v zakonodaj Evropske unije ne igra vloge, ampak če pomislimo, kako morajo te živali trpeti, potem lahko rečemo le eno, kloniranje je mučenje živali. Julija 2008 je bilo jasno povedano, da imajo klonirane živali resne zdravstvene posledice, celo smrtne posledice kloniranja. Obstaja tudi etnična skupina, ki pravi, da se kloniranje tudi iz etničnih vidikov ne da upravičiti. Če torej ni potrebno klonirati in diverzificirati, ravno obratno je namreč, potem pravzaprav res ni razloga, zakaj bi sploh potrebovali v obtoku klonirane živali. doslej obstaja le malo število kloniranih živali, ampak v drugih sektorjev pa je že čisto drugače. Cel kup vrst paradižnika je izginilo, od 7000 obstaja le še 150 vrst paradižnikov, ki se jih prodaja in številne so bile genetsko spremenjene. Ali si res to želimo pri živilih, to se moramo vprašati. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol gospod Arsenis. Hvala lepa, gospod Arsenis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 in drugi se sklicujete na STO. To seveda je argument politične narave. Ampak tu ne moramo tako postopati, ne moramo tukaj pravno ravnati s takšnimi strahovi. STO nima veze z Lizbonsko pogodbo. Imamo Lizbonsko pogodbo in tu piše, da moramo uporabiti tudi načelo preventive. In to zagotovo velja tudi za klonirane proizvode. Zato bi morali uvesti ta moratorij strinjamo se, da ne smemo eksperimentirati z zdravjem državljanov. Hvala lepa, sedaj pa postopek. Ujemite pozornost predsednika, za eno minuto ima besedo gospod Keli. Hvala lepa, jaz osebno nisem prepričan o nujnosti, moralnosti, varnosti ali sledljivosti kloniranih živali. že leta skušamo spodbujati ekstenzivno, ne intenzivno vzrejo. Obstajajo drugi načini za to, da se zagotovi rast v populaciji živali. Potem moralnost. Kot je povedala že gospa Zomr, če je moralno sprejeto, da imamo klonirane živeli, je samo, živali, je samo še vprašanje časa, kdaj bo moralno tudi imeti klonirane ljudi. In mislim, da tega ne potrebujemo. Gospod Stajs je rekel, je povedal nekaj o varnosti in strinjam se z njim. Kako lahko rečete na, v tej fazi, da so potomci kloniranih živali, da je to varna hrana? Strinjam se. Potem pa sledljivost. Kot je rekla tudi An, ena velikih uspehov Evropske unije je, da lahko sledimo izvoru hrane od krožnika pa do proizvode ali pa uh, bomo kloniranim tudi lahko sledili? Mislim, da moramo ukiniti kloniranje, ne pa da ga podpiramo. Hvala. Hvala, gospod Keli. Sedaj pa za nam minuto gospa Kastilja. Spoštovani komisar, v Združenem kraljestvu je se prvič pojavilo, da je klonirano meso prišlo v trgovine in to je vodilo do negotovosti med prebivalstvom in do neutemeljenih eh, očitkov. In tukaj so enostavno to porinili na kmete. Ne smemo dovoliti, da bi zato, ker Evropska unija ne okrepa, krivili kmete. parlament je že jasno povedal svoje mnanje, mnenje pri uredbi o novih živilih in tu mora veljati načelo oskrbe. In pri tem ne potrebujemo kloniranega mesa. Obstajajo očitno velike razlike pri mnenju med, med posameznimi institucijami. Ampak Nujno je potrebno, da se doseže nek dogovor med potrošniki in proizvajalci. Hvala, gospa Kissinger. Sedaj pa za eno minuto gospa Kalembach. Hvala lepa. Politika potrebuje znanstvene podatke kot temelj za odločanje. Ampak zame pa pomeni, da bi se odrekli politični odgovornosti, če bi rekli, če, če bi znanstvena ocena, da je nekaj izvedljivo, pomenilo, da mi rečemo, da moramo to izvesti. Moja naloga je, da zastopam interes voljivcev in oni pa ne želijo kloniranih živali na krožniku. In to velja za celo Evropsko unijo. Ne gre samo za nespornost pri zdravju. Saj je tudi pri recimo vzreji kokoši na bolj prijazen način Evropska unija hitro ukrepala in to pričakujem sedaj tudi za klonirane živali, tudi druge in trete generacije. Etika in zaščita živali govori proti kloniranju in slišali bomo, kaj bo pa znano še povedala v zvezi z zdravjem. Nujno potrebujemo moratori tudi za izdelke živali druge generacije. Jasen, ne za izdelke iz kloniranih živali potrebujemo. Hvala. Hvala lepa, gospa Kadenbach. Sedaj pa za eno minuto gospod Kalinovski. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysokie stand... Hvala lepa. Visoki standardi v zvezi za proizvodno hrane v Evropski uniji zagotavljajo visoko kakovost proizvodov in zagotavljajo to, da se lahko uresniči pričakovanja potrošnikov. In čeprav imamo rezultate raziskovanj, ki kažejo na to, da je kakovost kloniranega proizvoda, mesa ni drugačna od tradicionalno pridobljenega mesa, pa se vseeno zdi, da uporaba takšnih novih metod lahko postane problem. Ali res moramo uporabljati kloniranje, glede na to, da imamo sodobne tehnologije v kmetijstvu? V interesu potrošnikov in kmetov je, da se te stvari uredi na tak način, da se ne bo škodilo konkurenčnosti evropskega kmetijstva. Upoštevati pa moramo tudi moralne dileme, ki se pojavljajo in ki se bodo pojavljale še naprej, če bomo začeli kuhati hrano iz kloniranih živali. Hvala. Hvala lepa za eno minuto, gospod Jar. Hvala lepa. Štiri razloge proti kloniranem mesu sem si zapisal, a to niso vsi znanstveni razlogi. Prvič ni zaželeno, da se uporablja to vrstno meso, to velja tudi za meso njihovih potomcev. Drugič ni dokončno jasno, ali obstaja nek zdravstveno tveganje pri prehranjevanju z kloniranim mesom. Tretjič. Dokazljivo je, da kloniranje vodi do zdravstvenih eh, poškodb pri živalih samih. In četrtič, vprašanje je tudi, kakšno so etični vidiki in tu bi veljalo to zavrniti. Pomembno je, da hitro uvedemo pravila za prepoved uporabe takšnega mesa v Evropi in to najmanj, kar je tukaj potrebno, je pa jasno označevanje kloniranega in nekloniranega mesa. Hvala. Hvala lepa, kolega Jar. Sedaj pa minuta, gospod Verhajden. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Proizvodi iz kloniranih živali v prehranjevalni verigi, ki pridajo v to verigo na neodobren način in niso označeni, je resen razlog za skrb, še prav posebno zato, ker smo to lahko videli nekaj tednov pred tem, ko je parlament sprejel prepoved za te proizvode po EU. Sedaj potrebujemo ustrezno in pravo uporabo previdnostnega načela na tem področju. Najprej moramo izpostaviti javni interes, javno zdravje, pa tudi okolje in zaščito živali tako da bomo lahko zaščitili živali. To, ta načela morajo biti nadrejena vsem ostalim. Če bo v prihodnje dovoljeno trženje teh proizvodov, bomo morali spoštovati načelo transparentnosti, informiranosti in svobode izbire potrošnika. Žal, danes ni tako. Vidimo lahko, da živila, ki vsebujejo elemente GSO in da so tudi potomci kloniranih živali že v prehranjevalni verigi. Hvala lepa. Um, da pa gospa Zahorska. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Zaščita živali, kloniranih živali, je potrebna. Prav tako je potrebno živali zaščititi pred hudimi boleznimi. Veliko kolegov je že govorilo o mučenju živali, kloniranih živali in vemo, da kloniranje povzroča trpljenje živali. Več kot 95 odstotkov primerov kloniranja sporleti. Veliko je bolezni in te živali tudi zelo zgodaj poginejo. Potrebno je to upoštevati. In kot so kolegi dejali, raširanje kloniranja pomeni tudi, da odpiramo vrata za kloniranje ljudi. To je proti Lizbonski pogodbi in proti morali. Zanima me, ali želijo ljudje spremeniti Lizbonsko pogodbo v tej smeri. Komisar, stališče EU mora biti brezpogojno. No, Hvala lepa. Sedaj pa Gospod komisar, za zaključek razprave, prosim. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Nisem presenečen, da je to vprašanje tako zanimivo in da je naletelo na tak odziv v razpravi. Vsem se zahvaljujem za vaša mnenja. Različne točke, ki so bile izpostavljene, kažejo potrebo po globlem razumevanju tega vprašanja, tako da bomo se lahko tudi sorazmerno in informirano odločali. Kot sem dejal v vodni izjavi, komisija namerava kasneje letos sprejeti obsežno poročilo o ključnih vprašanjih, ki so pomembni za razpravo o kloniranju. Upamo, da bomo tako to kompleksno vprašanje naredili bolj jasno in da bo to podlaga za institucionalne razprave, ki bodo sledile. Poudarjam, da lahko dosežemo izboljšavo trenutnih razmer le soglasjem med vsemi evropskimi institucijami. Ta razprava teče od januarja 2008. Veselim se, da bomo skupaj dosegli napredek na tej poti s končnim ciljem, da se dogovorimo o praktični poti naprej, ki nam bo služila za leta, ki prihajajo. Hvala lepa, gospod komisar. za zelo kratko javljanje besedi. Tako, sedaj pa naslednja točka.